Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Ilde Figueiredo o ratifikaciji konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007. To je konvencija 188. Besedo dajem poročevalki gospe Figueiredo. Hvala lepa, gospa predsedujoča spoštovani gospod komisar, dragi kolegi in kolegice. S tem poročilom želimo sprijeti osnutek konvencije 188 o delu na področju ribolova mednarodne organizacije dela. Ta vzpostavlja mednarodne minimalne standarde, ki jih je treba upoštevati postavlja pa tudi bolj poštene in pravične pogoje za delo na področju ribolova. Tudi vemo, da pomorska konvencija ni bila široko sprijeta. To konvencijo je ILO sprijela leta 2007. To so mednarodni standardi za področje ribištva. Gre za dostojne življenjske in delovne razmere za ribiče, ki jih je treba vzpostaviti. Zagotoviti pa je treba tudi varnost in zdravje pri delu ribičev, število zaposlenih, potem zdravniške preglede ribiče, minimalne starosti, pogodbe o zaposlitvi, seznam posadke, vrnitev in tako naprej. Pričakujemo, oziroma pričakuje se, da bomo ratificirali to konvencijo že kar dolgo, zato da bi zagotovili dostojne življenjske in delovne razmere v tem strateškem sektorju, ki zaposluje več kot 30 milijonov ljudi po vsem svetu. Leta 2007 je ILO sprijela to konvencijo. Delo pa je potekalo že veliko prej. Želeli so zagotoviti ribičem enako zaščito po vsem svetu zaradi posebnosti tega sektorja in zaradi posebnih delovnih in življenjskih pogojev, v katerih živijo ribiči. Zato je potrebna posebna zaščita. V tem sektorju se zgodi veliko nesreč s smrtnim izidom. Prav zaradi izkoriščanja ali zaradi premajhne zaščite in varnosti delavcev. Zato želi ILO revidirati konvencijo o minimalni starosti, o zdravniških pregledov ribičev in tudi konvencijo o prostorih za posadko na ribiških ladjah. K tej konvenciji pa je priloženo tudi priporočilo 199. To je bilo bistvenega pomena. Saj je bilo v neki prejšnji konvenciji ribištvo izključeno. Zdaj pa pozivam vse države članice, da sprejmejo in ratificirajo to konvencijo 188 po možnosti pred letom 2012, zato ker bo konvencija v veljavi takrat, ko jo ratificira deset od članov deset članic od vseh članov ILO in osem od teh mora biti obaljnih držav. In na koncu naj se zahvalim vsem tistim, ki so pomagali pri pripravi tega poročila, gospod Viljem Majer in sem odgovornim v odboru za ribištvo. Ta konvencija upam, da se bo lahko ratificirala čim prej.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 je pravzaprav stroka, ki je še najbolj utrpela posledice globalizacije. Zavedati se je treba, da je v tem sektorju zaposlenih približno 30 milijonov delavcev in da gre tukaj za stroko, ki je zelo izpostavljena številnim tveganjem, da gre za težavno delo in zaradi tega, tega govorimo pogosto o veliki stopni umrljivosti zaradi nesreč pri delu in ob vsem tem lahko ugotovimo, da gre za enega najbolj tveganih poklicov v vsem svetu. Vse evropske institucije podpirajo to poročilo in tudi vsa prizadevanja za ureditev razmer na tem področju. Ribištvo se omenja tako v naši socialni agendi, je tudi del našega delovnega načrta. Komisija si že dolgo prizadeva, da bi tudi v tesnejšem sodelovanju z mednarodno organizacijo dela dosegla večjo ureditev na tem področju. Hočemo zagotoviti tudi pravno varnost ribičem, ki jo uživajo drugi poklici in eh, hočemo vzpostaviti zaenkrat vsej minimalne norme, ki ne obveljajo po vsem svetu enako. Zdaj tega menim, da je to poročilo tudi pomemben prispevek našim prizadevanjem, ker gre končno za konkreten korak za konvencijo 188, ki govori o minimalnih pogojih dela, in določa ustrezne mehanizme, ki se nanašajo tudi na inšpekcijo, torej preverjanje delovnih pogojev eh, ribičev. Potem so tu še priporočila, ki sicer niso pravno zavezujoča, vendar imajo tudi priporočila na tako visoki mednarodni ravni svoj konkreten učinek. Vsa ta prizadevanja imajo za cilj izboljšanje pogojev dela ribičev in predvsem vzpostavitev enakosti na področju osnovnih delovnih predpisov. Pri tem mislim seveda tudi na pravico do rednih zdravstvenih pregledov, o obveznem času počitka, o ureditvi delovnih pogodb, o samem razporejanju delavcev, o njihovih eh, plačah, o zagotavljanju redne prehrane in namestitve. In vse te konvencije, ki so omenjene v poročilu, so delno povezane tudi s socialno varnostjo. Gre pa za zadeve, ki so izključno v pristojnosti skupnosti, kar pomeni, da mora svet spodbuditi države članice, da ratificirajo to konvencijo. Gre pa seveda tudi za področja, kjer so pristojnosti deljene. S temi novimi normami, z novimi ureditvami pri svetovni organizaciji si moramo tudi mi prizadevati, da čim prej uredimo zadeve in zaradi tega komisija tudi poziva vse države članice, da v čim krajšem času predložijo svoje instrumente za ratifikacijo najpozneje do decembra leta 2012, kajti le, če bomo storili vse, kar je možno, da bomo lahko zadeve zaključili v januarju 2012. Zdaj pa najprej gospod Brageto. Za EPP tri minute imate na voljo. Izvolite. Grazie, caro presidente, cari colleghi, signor commissario. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Mi vemo, in to je bilo dan zvečer tudi že tu povedano, da je ribištvo področje z najbolj nevarnimi delovnimi mesti z velikimi nesrečami. Vemo, kako problematična je ta zadeva. E, to je sektor, ki ga moramo urediti z mednarodnimi normami, ki bodo primirne za zaščito življenskih in e, delovnih pogojev ribičev ki eh, delujejo v zelo izkoriščevalskih eh, pogojih, zelo pogosto. Eh, to bi moralo koristiti temu, da se tudi na področju konkurenčnosti določi organizacijske norme. Gre predvsem za varnost ribičev, gre za varnost njihovega delovnega mesta, gre za posadke, eh, liste posadki, eh, sezname posadki in tako dalje. Torej, tu gre za izredno pomembno ureditev in moramo povdariti, kako nujno potrebno je, da države članice čim prej ratificirajo to konvencijo. Hvala lepa. V imenu socialistov, gospod Derosa, tri minute. Madam. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Z veseljem se oglašam na to temo danes. Delo ribičev in žensk v tem poslu je eno najtežjih in najbolj nevarnih poslov. Vsako leto na Irskem zagotovo umre vsaj kakšen ribič. Veliko pa se jih tudi poškoduje pri svojem delu kot nekdani minister za socialo na Irskem sem poskušal najti način, kako bi zagotovili pravice ljudi, ki delajo na ribiških plovilih. To je res zelo zapleteno področje dela. Zlasti, ko gre za pogodbena razmerja, gre za razlike med ribiči in običajnimi delavci, ki plačujejo svoje socialne prispevke po redni pogodbi. Ribiči pa so seveda odvisni od ulova in ne morejo plačevati prispevkov na enak način kot drugi zaposleni. In zato je treba uskladiti te različne elemente. Zato pozdravljam idejo, da bomo pripravili neko skupno zakonodajo na ravni Evropske unije. Žal pa do tega ni čisto prišlo, saj nismo uspeli priti do dogovora. Pomen skupnih standardov na globalni ravni je velik. Treba je zagotoviti varnost na krovu, zagotoviti hrano, in zagotoviti tudi minimalne plače, ki se izplačujejo ribičem. To je obveznost tako za skiperje, za vodnike čovnov in za lastnike plovil. Vse to pa je pomembno, ker so to globalni minimalni standardi. Zadnje čase smo bili priča trendom, da naj bi bile plače ribičev kar čim manjše. Konvencija in njena ratifikacija pa je nekaj, kar pozdravljam. Do leta 2012 je še daleč, zato predlagam, da to ratificiramo čim prej. Hvala lepa. Gospa Sinot, dve minuti. Hvala. Zelo pomembno je, da imamo delovne pogoje ribičev, ki so razumni in čim bolj varni in da imajo dostojno življenje, da imajo tudi dostojne plače, ki bodo lahko pomenile vzdrževanje družine. Na ta način bomo ohranili naše obaljne skupnosti pri nas, obaljne skupnosti, težko preživijo zadnje čase. Ratifikacija konvencije 188 mednarodne organizacije dela bo še razširila regulativo in politike tistih, ki delajo v ribištvu. S tem bomo spodbudili ljudi, da delajo v ribištvu in upamo, da bomo zagotovili enake pogoje dela za vse. Nedavno sem slišala zgodbo o japonskih eh, ribičih, ki lovijo ribe pri njih. Pogoji dela za nje so zelo slabi. Kolikor vem, ribe, ki jih ujamejo, njihov ulov, ne koristi nikomor, saj se prodajajo po cenah, ki niso konkurenčne. Obenem pa se tudi ne plačujejo socialni prispevki, zato socialna zaščita ni zagotovljena tem ribičem, tudi zdravstvena oskrba ni zagotovljena. Zato spodbujam in pozdravljam ratifikacijo te konvencije. Tudi pri malih ribičih je to pomembno. Ribarjenje, ribištvo je pomembno in tu ne gre samo za izkoriščanje rib, ampak tudi izkoriščanje ljudi. Hvala. Zdaj pa za neodvisne gospod Martinez. Dve minuti la gestion durable. Hvala lepa. Trajnostna ureditev ribištva vključuje nujno tudi nadzor nad ribištvom. Prav tako pa je treba poskrbeti tudi za ribiče in tu se bomo seveda vsi strinjali, to je najtežji poklic na svetu, tudi če govorimo o različnih pogojih dela v Islandiji, v sredozemju ali drugod ne glede na izboljšave v zadnjem času, še vedno ugotavljamo, da je to eden najnevarnejših poklicev, da je bilo samo v lanskem letu veliko smrtnih primerov in da gre za poklic, ki ne pozna meja. Zato morajo biti tudi norme mednarodne, mednarodno sprejete in zaradi tega je logično, da se ureditve na tem področju loteva mednarodna organizacija dela in zato potrebujemo to konvencijo o minimalnih pogojih dela, ki se nanašajo tako na nastanitev, prehrano kot na zdravstvene preglede in pogoje dela nasploh. Zaradi tega je pomembno, da poskrbimo za najhitrejšo možno ratifikacijo do leta 2012. To je lep primer skupnega urejanja zadev, ki so naše, ki so planetarnega pomena in ki zadevajo tudi veliko število prebivalstva vseh naših držav, pomorščake, ribiče in tudi vse, ki so udeleženi pozneje v prometu njihovega ulova in prodaji. Pomembno je, da najprej poskrbimo za delovni čas, pogoje dela in življenja na ladjah za naše ribiče, tudi za njihovo socialno varnost, ki zadeva tudi njihove družine. Poskrbeti moramo torej za pravno varnost, za minimalne standarde dela ribičev in ne glede na to, kakšna je planetarna konkurenca, če lahko temu rečem, Ni pomembno, ali prihaja ribič iz Azije, Afrike ali Evrope, poskrbeti moramo za njihove pogoje dela. Hvala. Hvala lepa. Gospa Panajotopoulos, tri minute, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mnenja sem, da eh, je ratifikacija zelo pomembna. Kajti s podporo Evropskega parlamenta in resolucijo, ki jo bomo zagotovo vsi podprli, mislim, da bomo dosegli, da bodo tudi ribiči imeli človeka vredno delo tu gre za konvencijo 188, to je samo en del te agende za področje ribištva. E, to do zdaj še ni bilo pokrito z skupnimi predpisi za delovne pogoje, kot je bilo že rečeno je pomembno, da na tem sektorju dobimo minimalne pogoje za eh, človeka vredno delo na mednarodni ravni. Eh, če jaz eh, upam, da bodo vsi do leta 2012, kot je predvideno, vse države članice to ratificirale, nekatere države članice so že ratificirale, in čim jih bo ratificiralo deset, bo to začelo veljati. Mi smo lahko izredno ponosni, eh, če eh, stanujemo ob obali in če imamo zagotovilo, da, naši ribiči, da našim ribičem to koristi. Eh, tu tretje države pa na to gledajo včasih malo drugače. Ampak jaz Mislim, da tudi oni lahko podprejo ribiče. Evropski parlament se je zauzel za zaščito žensk, ki so povezane z ribištvom oziroma delajo v ribiškem sektorju. To je izredno pomembno. Podprejo podpora ženskam v ribiškem eh, sektorju, bodi si posredno ali neposredno, eh, še bolje neposredno. Predvsem velja to za obaljna območja, kjer eh, so ljudje eh, v slabšem položaju. In Tu bi morali na, eh, to tudi upoštevati. Jaz mislim, da se moramo vsi zauzeti za kulturo eh, obaljnih območij, za kulturo, ki upošteva kulturne elemente Evrope, ki so povezane z morjem in obalo. E, to moramo na vsak način podpreti, na severu, na jugu ima vsako obaljno območje svoje lastne značilnosti. In ta kompromis, za katerega se, smo se zedinili, e, ki naj bi ga države članice ratificirale, to eh, ima za cilj, da pokrije vsak posamezen primer pred us, in podpred predvsem naslednje. Mi moramo eh, tu eh, upoštevati tudi eh, izobraževanje in usposabljanje, kar je pri tem izredno pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa catch the eye oziroma ujemi pozornost. Gospa Rojtova je naslednja, izvolite. Mm, pane komisaři podobně jako moji kolegové pokládám. najlepša hvala gospod komisar podobno kot moji kolegi sem prepričana da je nujno potrebno sprejeti norme ki bodo opredelile pogoje dela namestitve in zdravstvenega varstva ribičev ker se zavedamo da tudi znotraj evropske unije obstajajo še vedno pogoji dela ribičev ki so blizu pravzaprav suženjstvu. zaradi tega je tudi pomembno, da je bil ta sporazum sprejet v bistvu na tripartitni ravni, da so se vsi pomembni udeleženci zavedli potrebe po skupnih standardih. Pomembno je, da uredimo obvezni čas za počitek, zdravstvene pogoje dela in vse ostale pomembne pogoje dela ribičev, In res je tudi, da prihajam sicer iz države, ki nima obale niti morja, pa vendarle vam želim čestitati za pomemben dosežek na tem poročilu in upam, da bo ratifikacija potekala v čim krajšem času. Now, Mrs. Gospod Kasaka je naslednji, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi se pridružil tej razpravi in se zahvalil tako komisarju kot poročevalcu oziroma poročevalki. In toplo pozdravljam to pobudo ILO in tudi ratifikacijo konvencije 188. Regulacija v ribištvu je potrebna zato, ker bo drugače to vodilo k škodljivim učinkom in ljudje se ne bodo več toliko odločali za poklic ribiča. Socialna varnost mora biti v centru. Ne smemo pustiti vsega le pri ratifikaciji te konvencije. Zaščita Ribičev mora biti v središču skupne ribiške politike. Hvala lepa, zdaj pa gospod komisar, želite odgovoriti? Prosim. Vážená pani predsedajúci, vážené dámy poslanci. Spoštovaná gospa predsedujúca, dámy in gospodie, poslanky in poslanci. Dovolite mi, naj vám povem, da res s velikým veseljem poslušam vse to, kar ste povedali v tej dvorani danes. Namreč vsi ste svojimi izjavami potrdili pomen te konvencije, ki je predmet naše današnje razprave. Res je, da smo tekom dosedanjih razprav slišali veliko nasprotujočih si mnen, pa vendarle smo se na koncu zedinili o nujno potrebnih skupnih normah, ki zadevajo vsakdanje življenje naših ribičev. Dame in gospodje, menim, da je formalni postopek sprejema tega besedila pravzaprav vsem zelo jasen in da je treba sedaj storiti vse, kar je mogoče na politični ravni, da bomo dosegli čim prejšnjo ratifikacijo. Komisija je že povedala, kakšen je naš rok za ratifikacijo, če pa to dosežemo že prej, bomo tem bolj veseli. Zahvaljujem se poročevalki, gospe Figueredo in tudi vsem, ki ste podprli to besedilo. Hvala, gospod komisar. Gospa poročevalka, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. In hvala vsem kolegom, ki so se oglasili v podporo ratifikaciji te konvencije. Jutri bo Evropski parlament sprejel to poročilo in pobudo, da konvencijo 188 države članice čim prej ratificirajo. Zato, da bo lahko ta, ta konvencija začela veljati čim prej. To bo velik prispevek k svetovnim, globalnim standardom, ki bodo zagotovili večjo varnost ribičev in preprečeval nesreče smrtnim izidom v tem sektorju, ki predstavlja presečno nevarnost za zaposlene. To je težko delo in zaščita delavcev mora biti v središču naših pozornosti. Hvala lepa, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o tem jutri. Naslednje zasedanje bo jutri v sredo ob devetih do enih in potem od treh do osmih in od devetih do polnoči. Dnevni red je objavljen tudi na internetu. Zaenkrat zaključujemo zasedanje. Hvala.